Le micro est branché, oui. L'ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième lecture. De, euh... Torej, naslednja točka na dnevnem redu je priporočilo za drugo obravnavo o poročilu gospe Avril Doyle o določitvi vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih eh, živalskega izvora. Besedo kar takoj predajam poročevalki za štiri minute. Um... Hvala. Najprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v senci in francoskemu predsedstvu, ker so omogočili dogovor zgodaj v drugi obravnavi. To je precej tehničen predlog, kaj ti posodablja trenuten režim Evropske unije in glavni cilj je zaščititi človeško zdravje in potrošnike pred uh, farmakološko aktivnimi snovmi v živalih za proizvodno živil in postavili smo varnostne standarde in najvišje mejne vrednosti ostanka. Torej, prepovedali smo osnovi, ki so bodi si nevarne ali pa znanstveno še ni dokazanih učinek. Te mejne vrednosti ne eh, zaščitijo potrošnikov, ampak gre za to, da se jih zaščiti pred zakolom živali nominalna karenca je tukaj tudi zelo pomembna in se je poostrila, kar bo tudi povečalo varnost. Dosegli smo sporazum o glavnih zadevah, najprej eh, o mejnih vrednostih ostankov za eno in drugo vrsto in potem v kodeks alimentarius smo uh, vzpostavili, smo vključili te mejne vrednosti ostankov. To velja tudi za hrano iz tretjih držav. Zavedamo se, da je treba ukrepati, ko gre za nevarne snovi v hrani iz Evropske unije ali iz tretjih držav. In tukaj so pomembne tudi referenčne vrednosti za ukrepe, to so maksimalne vrednosti mejne vrednosti ostanka za nedovoljene snovi. Tukaj smo se dogovorili tudi o dezinfekcijskih sredstvih, ki se uporabljajo na tem področju. Vzpostavili smo mejno vrednost ostankov in to zahteva seveda veliko študij to pa je za manj pogosta živila, za manj pogoste vrste zelo drago. In tudi trg je majhen, gre za manjšo porabo takih živil in te menje vrednosti je treba določiti najprej, preden eh, lahko oblasti odobrijo določena živila, ki vsebujejo farmakološko aktivne snovi. sistema manjših vrst je še vedno zelo problematična in jo je treba rešiti. Veterinari morajo uh, skrbeti za živali in za pravilno izvajanje. In večkrat eh, se znajdejo v težavah in morajo potem uporabiti nelicencirana zdravila. Trenutna uredba o menjih vrednostih ostankov pa ne velja za majhne vrste in Agencija za veterinarske proizvode je bila zelo previdna. Leta 1997 so, so si ogledali vse, kar je bilo takrat v uporabi in pravzaprav niso ukrepali, ker naj bi bile mejne vrednosti ostankov enake. Takrat so potem tudi vzpostavili uh, mejne vrednosti za majhne živali, razen za perutnino in prašiče. Prešli so torej iz uh, večjih vrst na manjše vrste. In leta 2008, po osmih letih izkušenj, je prišla nova smernica o referenčnih vrednostih za ukrepe za živila živalskega izvora. In to velja za vse vrste. Ta smernica velja za prenos eh, podatkov iz nekaj vrst na vse in to zagotavlja tudi pravno osnovo v korist eh, veterinarskih zdravil dva predloga sprememb eh, se posebej ukvarjata s tem, eh, gre za kopitarje in sicer Torej, nominalna karenca velja eh, šest mesecev, če snovi niso na seznamu bistvenih snovi ali na pozitivnem seznamu takrat eh, ne bo eh, nekih mejnih vrednosti ostanka, ampak bo veljala ta šestmesečna karenca. Spominjam se razprave pred nekaj meseci, ko smo govorili o pregledu uredbe na tem področju. Hvala. Eh Gospod komisar, prosim. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. revizija zakonodaje, kar se najvišjih mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snov živilih živalskega izvora, je pomembna pobuda za Evropsko komisijo. Ciljamo na to, da bi potrošnike obvarovali pred ostanki farmakološko aktivnih snov živilih živalskega izvora. Istočasno pa bi še vedno izboljšali navzočnost zdravil za živali v EU. Gre tudi za poenostavitev zakonodajnega programa komisije. 21. oktobra sta svet in parlament dosegla dogovor in izdelala skupno stališče. Sedaj imamo to skupno stališče, tako sveta, kot tudi parlamenta, pa tudi komisije vesel sem, da je komisija predloge sprememb tako iz Evropskega parlamenta, kot tudi iz sveta lahko prevzela, kajti tako so, smo vseeno ohranili duh prvotnega predloga komisije. 8. januarja letos je komisija izrekla jasno podporo skupnemu stališču sprejetje skupnega stališča bo omogočil zaključek te teme še pred koncem mandata. Na podlagi skupnega stališča bodo tisti, ki se vsakodnevno soočajo s farmakološkimi sredstvi za živali, omogočili boljše delo v interesu potrošnikov in dobrega počutja živali tisti, ki vsakodnevno delajo na tem področju, že nestrpno čakajo, da bi spremenili zakonodajno področjo najvišjih mejnih vrednosti ostankov. In mislim, da smo lahko vsi zadovoljni z dogovorom in z rešitvijo, ki smo jo zdaj našli. Zavedam se, da je potrebno imeti na razpolago zdravila za živali in zato bo komisija pri tej najvišji mejni vrednosti ostankov, kjer že imamo določene področja tega omenjena, skušala zagotoviti, da bomo leta 2010 se lotili nekaterih težav pri uporabi zdravil za živali in tam, kjer bo potrebno, bomo predlagali nove zakonodajne predloge. Še prav posebna zahvala velja poročevalki gospe Doyle in njenim prizadevanjem, ki so omogočila, da smo dosegli dogovor pri tej pomembni temi. Še enkrat, hvala lepa za vaše izvrstno sodelovanje. En principe, c'est la procédure catchy eyes, mais vu l'heure attendue... Dobro, sedaj je postopek. Pritegnite pozornost predsedujočega. Ni veliko ljudi tukaj, če li kdo spregovoriti v okviru tega postopka. Ne gledajte na zaslone, prosim. Postopka pritegnite pozornost predsedujočega. Ne bo. Načeloma bi moral prositi komisarja, če želi odgovoriti, ampak vseeno želi komisar kar kaj povedati, ne? potem pa prosim poročevalko, da sklene. Um... Hvala. Hvala, gospod predsedojoči. Samo trenutek, da se zberem. Povedati želim, da je en predlog spremembe, ki ga ne morem sprejeti, kajti ustvarja pravno negotovost. Če ne moremo postaviti meni vrednosti ostankov, potem ne moremo izvesti potrebnih poizkusov. Gospod predsednik, hvala komisarju za sodelovanje na tem področju in povedati želim, da moramo nujno pregledati direktivo o veterinarskih zdravilih. Sedaj nekako krpamo problem, o katerem vsi vemo, da obstaja z veterinarskimi zdravili zdravimo veliko živali in to predstavlja vedno večji izziv v tem desetletju. Zelo smo si prizadevali z različnimi stranmi, da bi rešili probleme razpoložljivosti zdravil. Ne glede na ta prizadevanja, se stanje še vedno poslabšuje. Pomankanje povlaščenih odobrenih zdravil ogroža živali, potrošnike, pa povzroča tudi težave za lasnike živali in vlade. Če živali ne bomo zdravili ali jih bomo zdravili na robe, potem imamo težave z zootičnimi boleznimi in ogrožamo lasnike ter državljane. Imamo tudi finančne, pravne in druge težave za zainteresirane strani. Pomankanje zdravil lahko vpliva na kmetijstvo nasploh. Naprimer, najpomembnejša točka je polinacija in zmanjšanje števila čebel. Čebele so zelo pomembne vrste živali. Vendar, gospod predsedujoči, ta problem vpliva na sploh za zdravje v Evropski uniji, pa tudi na zdravje državljanov, ampak spodkopava tudi sposobnost Evropske unije, da izpolni Lizbonsko agendo s tem težje pritegnemo tudi raziskave na veterinarski in raziskovalni področju. Hvala in hvala za sodelovanje na tem poročilu. Hvala lepa, gospa Doyle. Konec je razprave, o tem bomo glasovali jutri. Naslednje na dnevnem redu. Gospod Takula in sicer izobraževanje otrok migrantov, sedaj pa dajem besedo poročevalcu za 4 minute.